Kolegice in kolegi, bomo začeli. Sedem minut čez devet je že ura. Prva točka na dnevnem redu je izmenjava mnenj z direktorjem Cezarja, s Patrikom Kajom. On je z nami. Patrik, nekoliko sem razočaran nad eh, temi praznimi klopmi. Kajti eh, člani so bili tisti, ki so rekli, da naj pokličemo direktorja Cezarja, da nam pove eh, zadnje novice o tem, kaj se dogaja. Ali se lahko, prosim, odvrne, obrnem na politične svetovalce in poskušajo privleči nekaj članov v dvorano? Količina bi tudi pomagala, moram reči bom pošten, to je kar eh, žalostna predstava. Bom čisto odkrit. Za nekaj tako pomembnega je to zelo žalostno. Thank you, Brian. Um, honorable... Hvala, Rajan. Spoštovane članice in člani parlamenta, gospe in gospodje, prepričan sem, da je vulkanski pepel preprečil članom parlamenta priti sem, to je zelo dobro opravičilo za to. Ste zelo diplomatski, je odgovoril predsednik. Naj vam nekaj zadnjih eh, novic o tem, eh, kaj se dogaja v Cezarju, potem pa tudi nekaj besed o prihodnosti. V veliko čas in veselje mi je, da sem lahko z vami in da vam lahko povem nekaj besed o Cezarju. Ko sem bil zadnjič tukaj, sem vam eh, predstavil naravo programa Cezar in skupne, skupnega podjema, eh, ki je zasebno javno partnerstvo na tem področju. Eh, partnerstvo smo razširili na 13 različnih industrijskih eh, udeležencev in. Eh, dva cilja smo imeli pri tem. Želeli smo vključiti tudi ponudnike energije zlasti v uh, srednji Evropi. Uspeli smo pritegniti Poljsko, samo Poljsko, ampak še vedno se trudimo, eh, torej eh, ponudnike navigacijskih storitev. Potem pa smo pritegnili tudi države, ki so povezane z Evropo, to so pa Kanada in Maroko, te imajo močne povezave. Naš drugi cilj je bil pritegniti več industrije izven EU, tako da bi tehnologije Cezar bile interoperabilne z drugimi regijami v svetu. Želeli smo, da bi partnerji sponzorirali zlasti podjetje, podjetja v EU v okviru zajemnih dogovorov. In tako bi podjetja eh, iz ZDA postala glavni pogodbeniki. Zlasti eh, smo, že, eh, smo, žel, eh, smo želeli upoštevati ovire, ki so sedaj obstajale za, za sodelovanje industrije ZDA v NextGen. Sedaj imamo 200 strokovnjakov, eh, ki delajo za nami in 60, eh, 60 eh, predstavnikov zaposlenih se ukvarja za mednarodno validacijo. To je tako imenovani mednarodni validacijski tim. Eh, poleg tega eh, smo vključili 16 eh, delovnih svežnjev, 110 podjetij, to pomeni 2200 strokovnjakov, 23 različnih držav. Potem skušamo zagotoviti skupno delo in več kot 2000 strokovnjakov uporablja orodja, ki smo jih predvideli, uspešni pa smo bili tudi pri tem delu po dveh letih lahko z veseljem povem, da smo izvedli vse pričakovane tehnične dejavnosti v času in tudi po predvidenih stroških. Isto velja tudi za programe. Naš prvi izziv, o tem sem govoril zadnjič, je bil oblikovati program in ga uh, lansirati. Torej, ta izziv smo uspešno premagali potem eh, naš cilj je bil tudi doseči otipljive rezultate. To je res velik izziv. V zadnjih 20 letih je bilo več kot 200 milijonov evrov investiranih v raziskave v ATM. Ta, de, ta denar eh, so zagotovili Evropska komisija, Eurocontrol zlasti in praktično pa ni nobenega rezultata teh raziskav in razvoja, ki bi eh, ga eh, uporabljali v praksi. Zato smo se odločili, da bomo vse eh, rezultate Cezarja validirali v operativnem okolju. V preteklosti se je preveč projektov testirali v laboratorijih, tam so se pokazali dobri rezultati, ampak v praksi pa se ti rezultati niso izkazali za koriste. Zato smo se odločili, da bomo uporabljali operativne sisteme z, operativ, eh, z operativnim eh, prometom v realnem življenju, torej v, eh, na terenu. In ta, tako bodo lahko inženirji resnično ocenili, kakšne koristi imajo ta orodja v vsakodnevnem delovnem okolju. Mednarodni validacijski tim nam bo tudi pomagal pri ocenjevanju učinka sprememb na eh, delovno obremenjenost, varnost in učinkovitost. Glavna ideja je ta, če bodo ti testi upravljeni uspešno in če bodo rezultati pozitivni, bo le te mogoče z lahkoto uporabiti pozitivno. Every... Druga pomembna odločitev pa je bila naslednja. Vsako Eh, leto želimo predstaviti eh, nabor produktov Cezarja, ki se potrdijo. In če se izkažejo za uspešne, se potem uporabijo tudi v praksi. Letos gre uh, za uh, daljinske uh, stolpe in za ustrezna uh, urodja uh, upravljanja, ki naj bi povečala učinkovitost letališč in ravno tako eh, bo na eh, Airbus testnem letalo izveden eh, preizkus 4D poletov. Skupine prevoznikov in letališča pozivamo naj optimirajo prevoze oziroma prevoze Eh, poti. Zlasti to velja za transatlantske polete. Tu so vsi postopki optimirani s kolegi iz Kanade, Združenega kraljestva in Portugalske. In rezultati se lahko kažejo v prihrankih. Recimo od New Yorka do Pariza lahko prihranimo 1,4 ton goriva. Naprimer, to je kar velika številka. Ravno tako eh, se ukvarjamo za zelenim poslovanjem v Amsterdamu, Bruslu, Cirihu, eh, na Dunaju, v Madridu. Skupno sponzoriramo približno 5500 zelenih letov in to je izjemno uspešno. Veliko eh, prevoznikov nas prosi, da bi se lahko pridružili temu programu sedaj sodelujemo z vsemi prevozniki, tako da bi ti zeleni leti lahko postali vsakodnevna praksa. Mislim, da je to tudi dober način, kako testirati eh, implementacijo Cezarja s tem, da vsi deležniki sodelujejo. Sedaj bom govoril o razmestitvah, o rodi. Sedaj smo končali študijo učinka Cezarja na gospodarstvo EU. To študijo je naredilo podjetje McKinsey in ekipa strokovnjakov iz OECD držav članic eh, je ocenila ekonomske modele in metodologije. Štiri scenariji so bili predvideni. Prvi scenarij, da naredimo nič. Drugi scenarij, da se Cezar zagotovi pravočasno. Tretji scenarij, da se pogledamo disinhronizirani Cezar, se pravi skupino eh, deležnikov investira, druga skupina pa tudi investira v isto tehnologijo pet let pozneje in četrti scenarij pa je predvedeval eh, odlog štirih let eh, zagona Cezarja. In rezultati so bili kar zanimivi, pravočasno in nič narediti 4019 milijard evrov od sedaj do 2030, to je skoraj 0,2 odstotka BDP EU in to predstavlja tudi 328 eh, tisoč delovnih mest, ki se bodo ustvarila, če bomo Cezar zagnali pravočasno. Desinhronizirano, se pravi, eh, za zamakom eh, pa bi pomenilo 7200 delovnih mest ogroženih in eh, 100. 89 tisoč zgubljenih delovnih mest, pa precej izgube v denarju. Tako da vidimo, da bi Cezar imel kar precejšen učinek eh, na evropsko gospodarstvo. Nismo pa upoštevali, kako bi Cezar vplival na turizem in regionalna gospodarstva. Eh, ocenili smo samo neposredni učinek. To ni Eh, presenečenje. Kajti zelo pomembno je, da se, se za tehnologija razmesti pravočasno in učinkovito. Evropska komisija se trenutno ukvarja s predlogom za eh, sporeditev oziroma razmestitev Cezarja, sodelujemo tudi s parlamentom. Dovolite mi, da povem, kaj si osebno mislim o, o dveh glavnih eh, pogojih za, uspeš, za uspešen instalacijo Cezarja. Najprej ustrezno upravljanje, izkušnje, ki, ki smo jih izbrali v razvojni fazi, kažejo, kako zelo pomembno je, da delamo skupaj. Eh, skupinska dinamika je večja, zlasti, če je treba izvesti težke spremembe skupinsko je mogoče lažje predstaviti nove operativne paradigme. Moram vam povedati, da smo imeli veliko dobrih izkušenj, zlasti eh, vemo, da francozi rečejo, če to lahko naredijo kontrolerji v Združenem kraljestvu, zakaj tega ne bi mogli narediti mi. Vendar pa je treba spoštovati tudi določena pravila. Imeti je treba eno osebo, ki sprejema odločitve v pravem trenutku. Zelo pomembno je, da imamo en organ, ki je odgovoren za programe in ki odloča takrat, ko se posamezne skupine ne morejo dogovoriti, kar se dogaja vse čas. Ravno tako je to pomembno z mednarodnega vidika. E, ZDA, Kitajska in Brazil morajo imeti enega samega sogovornika. Drugi razlog za uspešno instalacijo oziroma uporabo uh, eh, Cezarja je financiranje. Da bi lahko vključili vse operaterje v enotni aviacijski sistem. To pomeni, da bi letalo bilo v celoti povezano z, eh, s tlemi preko kontrol, temu pravimo svim. In v bistvu gre za eh, intranetno povezavo. To izgleda sicer čisto enostavno, ampak v praksi je tašna integracija zelo kompleksna. Kaj te? To pomeni, da se morajo dogovoriti različni deležniki z različnimi interesi. VFA je danes edini način komunikacije med letalom in tlemi. E, to je tehnologija iz leta 1950. VHF želimo sedaj nadomestiti z digitalno tehnologijo. To danes vidite recimo v bruselskih taksih že. Ampak e, stvar je v tem, da se VHF-a ne moremo znebiti, dokler ne bodo vsi upremljeni z novimi internetnimi povezavami. In zato uh, sedaj prevozniki gledajo drug drugega in čakajo, da bojo drugi začeli se to uh, tehnologijo, kajti več kot jih bo, cenejša bo. Uh, eh, ANSP se ne želijo opremiti, dokler ne bo opremljeno minimalno število letal. Torej rezultatov trenutno še ni. Uredba o enotnem evropskem nedu Eh, določa sicer rok za implementacijo, ampak najprej je treba zagotoviti spoštovanje na lokalni in nacionalni ravni, to je res težko, drugič pa je, situ je situacija takšna, da prevozniki sedaj raje čakajo do zadnje minute. Zato je treba nekako spodbudili tiste, ki se bodo prvi odločili za to. To je mogoče narediti se finančnimi ali operativnimi spodbudami. E, trenutno se ukvarjamo z konceptom best equipped, best served. Mislim, da bo to kar pomagalo, vendar pa eh, je veliko odpora, zlasti se odpirajo, upirajo tisti prevozniki, ki se bojijo, da bo ta način zapletel njihov način delati. Kar pa zadeva finančne spodbude, ukvarjamo se z različnimi tipi finančnih instrumentov, kot so obveznice, eh, potem eh, poceni posojila in podobne stvari. To Te instrumente je mogoče uporabiti, da se vsaj začne proces sprememb. Večina investicij pa bo prišla iz industrije. Eh, vendar pa lahko javni denar eh, predstavlja tisto, eh, tisti prvi začetni kapital, ki bo pritegnil nove investicije iz zasebnega kapitala v, v nove tehnologije. E, tako bi lahko z javnimi jamstvi tudi spodbujali investicije. Za zaključek, e, stvari potekajo v redu, roki so spoštovani in pričakujemo konkretne rezultate letos 2011. Smo tudi se uveljavili na mednarodni sini in eh, memorandum eh, o sodelovanju je bil eh, letos podpisan med EU e in ZDA, ravnako sodelujemo z IKO, to je mednarodni svet za mednarodni svet letalskih organizacij. Eh, želimo zagotoviti, da bi naši standardi postali svetovni standardi. Bistvenega pomena je, da vse to delo ne poteka za ston in da lahko evropske eh, institucije zberejo vse izkušnje, ki jih imamo, tako da bi lahko bila naslednja faza eh, razmestitve oziroma namestitve Cezarja tako uspeš, uspešna, kot je današnja. Hvala, Patrik. Gospod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 dobil vaše predstavitve v pisni obliki, to bi mi bilo dosti eh, lažje in ljubše. Naj povem, da podpiramo koncept enotnega evropskega neba, ravno tako podpiramo tudi Cezar. Zgradna skupnega evropskega neba je zelo pomembna za delovanje enotnega trga prepričan sem, da je uporaba Galileja in drugih sistemov v civilnem letalstvu zelo pomembna. Zelo pomembno je, da imamo evropske sisteme upravljanja eh, letalskega prometa, zlasti kar zadeva pristajanja na majhnih letališčih. Žal pa vse eh, Galilejo se rečuje za mnogimi težavami. In eh, strokovnjaki govorijo o stroških, ki izhajajo iz eh, uvedbe sistema za upravljanje prometa. Mislim, da moramo te naloge opredeliti, torej takšne naloge, ki bi hitro prenesle rezultate. Po Zročje delovanja za Cezar je ogromno kaj ti gre za uh, zračne kontrole, za izmenjavo podatkov in podobno. Letalska oprema je izjemno pomembna za civilno letalstvo. Ne vemo še, katere naprave bo treba ugraditi v letala. Prav gotovo pa nekatera letala ne bodo mogla izpolnevati novih zahtev. kdaj bodo uh, vsi zvedeli, kakšne bodo zahteve, kakšne frekvence se bojo uporabljale. Ali se že ve kaj več o financiranju oziroma sofinanciranju uh, za upremljanje starih letal. Gospod uh, Kadraj. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, za začetek se Patriko zahvaljujem za vse, kar je povedal. To je zelo pomemben evropski projekt in želimo, da bi ta projekt napredoval in da bi bil uspešen. Ravno tako menim, da moramo upoštevati ambiciozni program in pa roke, ki so bili določeni. Komisijo bi pozval naj se odzove na to, kar je bilo povedano. Kdaj bo komisija predstavila zakonodajni predlog, zlasti v luči aplikacije vsega tega? K kaj je z eh, proračunskim vidikom? Govorimo o 30 milijardah. Eh, rekli ste, da gre za zasebno privatno partnerstvo. Eh, bi pa želeli vedeti, kako na dolgi in srednji rok uh, želimo zagotavljati sredstva. Govorili ste tudi o zmanjšanju, ker no, upamo, da bo uh, prišlo do zgodnih investicij v uh, opremo za letalski promet, kontrolo. Torej ne smemo izgubljati časa. In ne sme se zgoditi, da bi prišlo do zamud. Sedaj pa nekoliko širši pogled. Vemo, da se ZAR ni edini operater. Na svetu so še drugi operateri, zlasti v ZDA. Omenili ste o e, memorandumu o e, sodelovanju z ZDA. Kje smo? In eh, kako je z nakupom evropske tehnologije v tretjih državah? Mislim, da obstaja ogromna konkurenca. Kaj lahko naredijo evropske institucije, da podprejo te možnosti in kaj lahko naredijo, da bo Cezar odigral svojo vlogo tudi izven Evrope? Potem pa še dve pripombi. No, ta famozni vulkanski oblak. Mene zanima, V kolišni meri bi lahko Cezar v prihodnje odigral svojo vlogo pri takšnih situacijah in kako bi z pomočjo Cezarja lahko bolje opredelili eh, področja kjer, eh, zaprte, zaprtega zračnega prostora, tako da bi se izognili nepotrebnim odpovedim eh, po leto. No, Cezar bo prav gotovo spodbujal razvoj enotnega neba vemo, da so določeni ukrepi bili že sprejeti pri prevoznikih. Ka, eh, ali bo rok, za le, eh, rok, se pravi leto 2012, spoštovano? Potem pa še učinek Cezarja na podnebne spremembe. V svoji predstavitvi ste omenili pozitivni učinek Cezarja na eh, odpiranje novih delovnih mest. Kako bo pa vplival na eh, na eh, klimatske spremembe. V preteklosti ste govorili o tem, da bo s pomočjo Cezarja emisij 10% manj. Ali to še vedno velja? Ali kajti vemo, da eh, emisije letal eh, Eh, vplivajo na podnebje in eh, po moje se je da, se da z ustrezno tehnologijo izogniti prevelikim očinkom. To pa zahteva eh, tesno sodelovanje med vsemi deležniki in ta vrsta sodelovanja bi lahko bila bolj osredotočena. Kaj menite, kako izboljšati situacijo na tem področju? Ja, gospa Majsna, hvala lepa predsednik. Tudi jaz bi se rada zahvalila gospodu Kiju. Več vprašanj je bilo postavljenih, zato bom kratka, tudi zato, ker bom morala prepustiti svoje mesto nekemu kolegu, ki me bo nadomestil. Imam samo nekaj vprašanj, ki vam jih želim postaviti. Zomrili ste o, o screeningu in o korelaciji med Cezarjem in enotnim evropskim nebom. Oboje bo imelo posledice za gospodarske razmire in okoljske razmire v Evropi. V kolikšni meri so, je napredek konkreten in stiki s koordinatorjem za enotno evropsko nebo Eh, kako potekajo, recimo predvsem kar zadeva naprimer vulkanski pepel, vulkanski oblak, ki nas spet zaposluje. Mislite, da za, morda z novimi tehnologijami eh, bodo lahko letala manj občutljiva za majhne delce? naprimer pepela, vulkanskega pepela, ki se nahajajo v zraku. Rekli ste, da eh, že si želite imeti evropsko podporo, ampak v finančnem smislu, ali morda ste mislili tudi na kaj drugega, na kampanje, na druge akcije, da podpremo ta projekt. Hvala lepa. Uh, Gospa Foster, hvala lepa, predsednik, zahvaljujem se Patricku Kiju uh, za njegov, njegovo predstavitev. Uh, Na podlagi teh eh, slajdov smo prijeli kar nekaj informacij. Ne vem, če imate eh, tudi neko kopijo tega, ker to bi lahko bilo zelo koristno. Vsekakor moram reči, da je zelo zanimivo, kako se stvari spreminjajo in napredujo tudi z ozirom na vulkanski pepel. Mislim, da to je eden od najmočnejših argumentov, s katerimi razpolagamo za to, da okrepimo ta projekt. Mislim, da, ni, eh, da ne beležimo pomankanja volje, kajti parlament, eh, seveda tako kot nas je že opozoril Brajam, eh, parlament je podprl te spremembe na področju letalskega upravljanja. In razumemo, da je to dolg proces. Vsekakor mislim, da smo nekoliko frustrirani v tem trenutku, ker se sprašujemo, ali države članice so enako angažirane, kot bi morale. Vem, vem da so veliko finančnih omejitev v tem trenutku. Uh, Eh, seveda vs denar, ki bi se lahko stekal v ta projekt, eh, se ne uporablja, ker je preusmerjen na druga področja. Vsekakor mislim, da te tehnologije so bistvene, moramo jih uporabljati za te programe in eh, ne glede na to, kar bo iz tega uh, išlo, moramo to podpreti, ker gremo v smer globalizacije in eh, bomo torej morali se soočiti z drugimi mednarodnimi sistemi, moramo biti gotovi, da bomo pripravljeni pravočasno. Sicer stroški se ne povečujejo, to, kar si želimo doseči v tem odboru in tudi v odboru za okolje, je to, da zmanjšamo stroške za nesnaženje, za zastoje, potrebujemo torej nove oblike usmirjenja, kaj si vse to se potem odraža tudi v cenah eh, letalskih poletov. In eh, torej, Moramo ugotoviti, kateri so stroški za letalsko industrijo, ampak tudi za potnike. Vem, da tukaj gre za velika vprašanja, velike zadeve. Eden od kolegov je, se je dotaknil vprašanja a, funkcionalnih letalskih a, blokov, tako imenovanih fabov. In to je del celotnega vprašanja. Imeli smo tudi že gospoda Baskija, ki eh, se je podal v različne prestolnice, zato da bi podprli tudi to, eh, ta projekt. Imamo samo nekaj tovrstnih fabov, eh, ki se uvajajo. In torej mislim, da imamo nič koliko različnih vprašanj, ki se jih ne morem dotakniti. Tukaj gre za zelo zapletene in tehnične zadeve. To, da očitno dolgoročni eh, dolgoročne pridobitve eh, bodo absolutno odtehtale vso energijo, ki je treba uložiti. Seveda komisarca bo tudi morala izraziti do, danes do povdom, vsekakor trenutno hvala lepa, ker ste prišli tu pred nami, gospod Patrik, in da ste nas eh, seznanili z eh, zadnjimi eh, koraki in vsi moramo spremljati to, kar se dogaja na tem področju. Hvala lepa, gospod Kančan. Kancijan. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Patrik, za vašo predstavitev. Jaz tudi mislim, da bi bilo koristno razpolagati z eh, poročilom v pisni obliki, morda tudi nekaj pred sestankom, zato da se ne bi ponavljali in da bi se lahko nekoliko pripravili na to vsebino. Mislim, da moramo absolutno iti v smer enotnega evropskega noba in eh, skupnega nadzora. Prihodnost nasili v to smer. Mislim, da eh, je treba okrepiti enotno, enotni organ, kajti to je naša referenčna točka in mislim, da edina izvedljiva pot z finančnega vidika je eh, pot zasebno javnih partnerstev. PPP. Eh, pridružujem se k vprašanjem, ki so jih postavili kolegi pred mano, ampak naj dodam še nekaj. Vprašanje varstva Eh, torej varovanja tega novega evropskega sistema pred kibernetskimi napadi strani sovražnih držav ali terorističnih skupin. To je stvar, ki me zaskrbljuje. Rad bi razumel, kaj mm, počenjate glede v zvezi s tem. Drugo vprašanje pa je naslednje. Rad bi uh, razumel, uh, do katerega sodelovanja prihaja med Cezarjem in državami Latinske Amerike in z državami bivše Sovjetske zveze. In na zadnje, uh, Videl sem na neki prosojnici, da ste govorili o obrambi, o varstvu. Eh, NATO je že dolga leta aktivna, eh, torej aktivna na eh, področju varstva v letalskem prostoru in kako sodeluje torej s Cezarjem, zato da zagotovimo optimalno upravljanje letalskega prometa v novem evropskem sistemu. In naj dodam, mislim, da je to že povedal Al-Kadravi, torej sodelovanje tudi z. Next Jet, kar mislim, da je tudi pomembno in so celotno ameriško uh, industrijo in ali sta oba sistema kompatibilna med sabo. Hvala. Hvala, zdaj predamo besedo v spetikav. Šedinte. Aș vrea să mă refer și eu la legătura dintre Sezar și cel... Hvala lepa, predsednik. Želim spregovoriti o um, povezavi med Evropskim eh, enotnim nebom in Cezarjem. Kako to sodelovanje lahko vpliva na uh, skromne rezultate, ko govorimo o funkcionalnih letalskih uh, blokih? Uh, um, eh, oziroma zračnih blokih. In še eno vprašanje. Nimam nikakršnih uh, problemov, kar zadeva zavarovanje oziroma financiranje. Um, torej uh, imamo več držav članic v Evropski uniji in imamo tudi zasebne investitorje, ki so sodeleženi v tej skupni pobudi. Pomembno je tudi razumeti, Kako si predstavljate, zakaj menite, da primankuje finančnih sredstev in kako bi lahko presegli ta problem ali ovira? In ne nazadnje, imam še eno vprašanje ali uh, ta skupna pobuda, skupni podjem, ki odraža uh, potrebo po uh, oblikovanju bolj učinkovitih motorjev, ki manj onesnažujejo, ki so energetsko bolj učinkoviti, ali ta napredek bo upošteval ne samo trenutnih, trenutne razmere, morebitni nastanek tudi vulkanskega oblaka, ampak tudi problem eh, peščenih neviht, eh, ki eh, so problem v nekaterih predeljih v Evropi. Gospa Jela Sender. Hvala. Se upravičujem, ker sem pozno prišla na to predstavitev, ampak ta odbor uh, že vse čas razpravlja o finančnih vidikih. To ni zdaj novo, vedno smo podpirali Cesar v vseh vidikih, ki so povezani z varnostjo in z izboljšanjem letalstva. Uh, vprašala bi vas, glede na to, da moramo okrepiti obrambo in varnost, tudi z industrijskega in tehnološkega vidika kajti Cezar je pomemben tudi za industrijo v Evropi, kar se tiče patentov in tako naprej. Vprašala bi vas torej, če nam lahko daste kakšne podatke o tem. Eden od pomembnih vidikov je, ali eh, stališča Cezarja, morda Eurocontrol, ki je sogovornik, ali bi lahko uh, pomagali tudi pri teh ponavljajočih se krizah, zaradi vulkanskega prahu, zaradi pepela. Kakšna je vloga cesarja pri tem in kakšne elemente bi mi lahko uh, uporabili in uh, kaj bi lahko prispevali uh, k evropskemu projektu cesar? Hvala. Hvala lepa. Osebno bi rekel, da Vprašanja, ki so jih postavili kolegi glede povezave med Cezarjem in enotnim nebom in pa povezava z delom, ki ga razvija gospod Jazembovski v zvezi z Fabi. Eh, to vse skupaj eh, daje neko jasno sporočilo, v katero smer želimo iti in kaj bi bilo sploh koristno tudi vprašanje držav članic in hitrosti, s katero se pomikamo napram držav članic. To je tudi večkrat eh, vzrok za eh, frustracijo. Gospa Foster je upozorila na to. To ni novost. To ni novorojenček med navednicami, ampak to je novorojenček, ki uh, se je že nečesa naučil, odkar se je rodil. Prišlo je do določenega napredka sicer, ampak ta, progres, ta napredek ni tak, da bi res privedel do bistvenih sprememb in eh, recimo prav gotovo ni tisti napredek, ki smo ga pričakovali tja do leta 2011. Um, obstaja morda kakšna povezava med eh, vulkani in željo držav članic, da ustvarijo enotno nebo. Eh, države članice sicer se zavedajo, da je treba vzpostaviti to enotno nebo, predvsem v trenutkih, ko pride do takih izbruhov in eh, v takih trenutkih države želijo pospešiti stvari, potem se stvar upočasnijo, dokler ne pride do novega izbruha. Morda bi potrebovali več vulkanov, zato da bi eh, spodbudili države članice, da malo pohitijo. In zadnje vprašanje. Zanima me tudi študija McKinseya, ki, eh, na katero ste se navezali v svojem uvodu in predvsem scenarij v zvezi z prednostmi, ki bi jih lahko prinesel Cezar oziroma enotno nebo, kajti eno od vprašanj, s katerim se soočamo, je bojazen, negotovost, ne vem, katera je prava beseda, eh, torej bojazen mnogih kontrolorjev letenja, da je Cezar to eh, grožne za njihovo zaposlitev, njihovo delovno mesto in eh, kar ste pripravili tu in ta omemba študije McKinseyja eh, kaže, da temu ni tako. Če, torej, če temu ni tako, potem kako bi morali prepričati eh, kontrolori letenja in tukaj gledam eh, Dominika, a predvsem francoske kontrolore letenja, da je to priložnost, da to ni grožnja za njihovo delovno mesto da to ne ogroža eh, njihove zaposlitve. Mislim, da tam le res obstaja ta bojazen, da bi morda lahko prišlo eh, do krčenja delovnih mest, eh, ker morda pač eh, storitve bi eh, skrčili in tako dalje. Eh, torej, kako bi lahko kako eh, nam uspelo prepričati, pomiriti in pritegniti k stvari, torej kontrolori letenja, čež da je to res neka dobra stvar, nekaj pozitivnega tudi za njega komisija želi spregovoriti, gospod Baldwin. Gospod predsednik, eh, ne moram se zadržati, da ne bi spregovoril, ampak morda bi eh, rad eh, nekaj dodal po repliki gospoda Kija. Torej, morda v primeru, da bo gospod Ki nekaj narobe povedal, da boste potem vi to lahko malo popravili. Ne, Patrik, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, Brian. Veliko zanimivih vprašanj je bilo postavljenih, poskusil bom odgovoriti na vsa. Najprej od, povezava med Cezarjem in enotnim evropskim nebom. Cezar je eh, bistven del tega enotnega neba. Torej enotno evropsko nebo se ne bo uresničilo brez Cezarja in Cezar se ne more uresničiti brez enotnega evropskega neba. Predvsem, ko sem govoril o novih tehnologijah, novih, uh, opre, novi opremi, zakonodaja nam bo pomagala a, namestiti to novo opremo v določenem trenutku in sicer takrat, ko bo vsaka država članica bo opremljena za isto tehnologijo in edini način, da to dosežemo, je za zakonodajo za enotno evropsko nebo. Sestal sem se večkrat z eh, gospodom z eh, ministrom Jarzembovskim, kaj ti moramo priznati, pošteno je, da priznamo, da eh, FABI, funkcionalni zračni bloki, nastajajo ločeno od Cezarja. In samo pred kratkim, takrat, ko je gospod Jarzembovski Eh, dejansko prevzel svojo ulogo in začel razpravljati o vsem tem. Ni prihajalo do pravih stikov med Fabi in eh, pa eh, Cezarjem. FAB, to je bila stvar, ki, o kateri se je razpravljal med različnimi državami članicami, med različnimi letalskimi obrambami, raznimi akteri na področju obrambe. In to je bilo omejeno zgolj na področje zračnega prostora uh, ampak seveda stiki so potrebni uh, in to tudi seveda ti uh, eh, FAB-ji so uh, sicer kratkoročno zmirjeni, to je nekaj potrebnega, ampak. Nismo nikoli prišli do take točke, da bi začeli tudi govoriti o novih tehnologijah in o tem, kako bi se bolje uskladili eh, glede na različne sisteme. To, kar ne pomaga, je, da ne obstaja en sam fab, ki uh, razpolaga z enim in istim sistemom. Vsak eh, blok ima različne sisteme in to je eden od razlogov, zaradi katerih eh, smo hoteli počakati, da bo Cezar dovolj zrel, zato da bomo se lahko sredotočili na to. Začeli smo zdaj dialog z FABI, ne z vsemi, z nekaterimi. Nekateri so še vedno v fazi institucionalne razprave in torej ne bi bilo korisno ne zanje niti za nas začeti razmišljati o tem, kako bi v tem bloku lahko namestili um, Cezar, ampak z nekaterimi drugimi pa smo ta uh, stik že vzpostavili, zato da ugotovimo, kako lahko uskladimo naše delo in nedvomno, ko uh, bomo uh, govorili o novem sistemu, seveda se ne bomo, uh, se ne bomo pogovarjali z vsako dotično državo, ampak z celim uh, zračnim blokom. Potem pa vprašanje vulkanskega pepela oziroma vulkanskega oblaka. Bojim se, da Cezar ničesar ne more postoriti, kar zadeva naprimer vremenoslavske napovedi in, uh, tako, vrem, eh, napovedi in tako dalje. Eh, rad bi vam odgovoril, da se Sezarjem bomo o take probleme popolnoma rešili, ampak bojim se, da temu ni tako. V tem trenutku glavni problem z vulkanskim oblakom so postopki odločanja. Kdo je odgovoren za kaj in kdo odloča? O čem? Tud Cezar pa je samo, eh, tehnologija je samo neko orodje. To kor, eh, kar razvijemo, je boljši način za eh, širjenje informacij eh, vsem različnim akterjem in to, kar razvijemo, je veliko bolj natančen način, da obidemo morebitne omejitve, ne glede na naravo omejitve, naj bo to oblak, naj bo kar, karkoli drugega. In z temi postopki iz Cezarja bomo res lahko optimirali način, kako lahko zaobidemo določene omejitve določene ovire, ampak seveda ne moramo pomagati, kar zadeva naprimer zaznavanje oziroma napovedovanje eh, gibanja eh, vulkanskega oblaka. Eh, sodelujemo z različnimi državami po celem svetu. V tem trenutku imamo dva eh, pomembnejša programa v svetu in sicer Cezar in NextJet, Japonci tudi skušajo razviti tak sistem, ampak stvari niso še tako zrele. Sodelovanje z združenimi državami poteka zelo dobro in spostavili eh, smo konkretno tehnično sodelovanje med nami in združenimi državami, se pravi, da delimo informacije o tem, kar počenjamo. Dajmo biti iskreni, gotovo bo prišlo do določenih kratkih stikov. Prav gotovo bo prišlo do konkurence, do tekmovalnosti med industrijami. In drugič, prav gotovo bo prišlo tudi do uh, spornih uh, stališč ali časovnic. Pripravljeni smo smo podpreti našo industrijo in postaviti Evropo v, na dober položaj, da se bo lahko lotila teh vprašanj, ampak potrebujemo vsaj te diskusije z američani, zato da ugotovimo sploh, katere so lahko sporna vprašanja in kako se jih lahko lotimo. Se pravi, da smo v neke vrste eh, konkurenti, da smo, drug drugi, smo dejansko drug drugemu konkurenti ampak uh, pomeni, da um, hkrati s tem ne bomo ustvarjali dveh standardov v svetu, ampak da bo eden prevladal. Uh, Eh, ampak da pridemo do tega, bo prišlo do določene tekmovalnosti v tej panogi, predvsem kar zadeva patente, ampak obstaja, obstaja nek mehanizem, ki se ga lahko poslužimo, da razpravljamo z američani, da se dogovorimo o nekaterih stvarih ali da se vsaj dogovorimo, da se ne bomo uh, strinjali. V ICAO smo, uh, začeli, uh, stik, eh, smo začeli razgovore z nekaterimi državami, naprimer z Latinsko Ameriko. Uh, tam eh, sodelujemo z Brazilijo in uh, Mehiko, zato da se vzajemno obveščamo. Uh, o tem, kako napreduje naše delo. Namera, namen bi bil to, da se v čim večji meri uskladimo, da uskladimo naše čas, časovnice in aktivnosti, zato da takrat, ko bo šlo za uh, na, namestitev uh, opreme, da ne bomo recimo na le, evropsko letalo namestili opremo, ki je nekompatibilna z uh, latinskoameriškim zračnim prostorom. Pogovarjamo se tudi z državami kot sta Indija in Kitajska. Moram reči, da tam nekoliko zamujamo v primerjavi z američani in ameriški organ je že podpisal vrsto sporazumov s Kitajsko, Avstralijo, Kanado, Indijo, Japonsko in tako dalje. To, da vsaj to, kar skušamo doseči, je to, da zagotovimo, da naše časovnice so usklajene s temi državami in da se lahko vsaj pogovarjamo o, o različnih omejitvah, o virah z različnimi predeli sveta, vsaj da o, e, izmenjujemo informacije. Kar je zelo pomembno, je IKO, kajti konec koncev, to je mednarodna letalska o, e, organizacija, ki sprejema svetovne standarde. Zato smo začeli sodelovati z IKO Oma in uh, skušali oblikovati skupno sliko o tem, kako bi lahko skrivala prihodnost. Tudi v tem primeru skušamo biti čim bolj prisotni v uh, okviru tehničnega delovanja IKO, zato da, se, da damo slišati evropski glas. Kar zadeva uh, nadzor zračnega letenja in pa podnebne spremembe. Lahko povem, da Cezar bo imel pozitivni učinek za okolje, kajti želimo potrditi, da naš cilj je to, da zmanjšamo za 10 odstotkov emisije vsakega poleta. Gre za tehnološko naložbo, s katero smo dokazali, da lahko pridemo do zmanjšanja teh emisij že za 3 ali 4 odstotke. Torej imamo še določeno maržo, eh, še neko možnost, da zosežemo 10 odstotno stopnjo. Predvsem Mm, s Cezarjem bomo sprostili nove zmogljivosti, ki bodo vsekakor uh, oglično neutralne, kar zadeva letalski promet. In uh, tehnologija Cezar dejansko ne bo imela uh, vplivov za okolje, torej je uh, to pogledno neutralna tega, kar ne moremo doseči s Cezarjem, je eh, to, da bi kakorkoli vplivali na eh, splošni vpliv letalstva na svetovno podnebje. Eh, veliko razprav poteka o tem, ali je to pozitivno ali negativno za podnebne spremembe ne, iz, ne izvajamo nikakršnih študij v zvezi s tem, eh, kateri je splošni eh, učinek za eh, podnebne spremembe. Ne razpolagamo z dovolj strokovnimi znanji in zato se ne posvečamo temu, ampak sodelujemo z. Um, raznimi eh, meteorološkimi ustanovami in trenutno potekajo pogajanja za to, da bi jih pritegnili k nekemu skupnemu programu, zato da bi si zagotovili, da bomo ustrezno upoštevali tudi eh, eh, modele za meteorološko napovedovanje. To pomeni, da naprimer, če v določenem trenutku te omejitve postanejo pretesne za letalstvo, v Cezarju bomo lahko ustrezno upoštevali te omejitve in z njimi upravljali. Nekaj vprašanj je bilo uh, postavljenih eh, v zvezi z uh, quick winsy. Na tem tudi delamo in torej, se pravi, torej, kaj lahko takoj uresničimo. Uh, mislim, da obstajajo določene stvari, ki bi jih lahko začeli uresničevati že za naslednjim letom. In um, na tak način bomo imeli veliko uh, izboljšav, kar zadeva učinkovitost, naprimer v južnem delu Evrope, kjer imamo letališča, uh, ki morajo razpolagati z eh, nadzorom zračnega letenja, ki pa nadzorujo naprimer samo pet letov vsak dan. Istega mm, kontrolorja recimo bi lahko uporabili eh, za to, da nadzoruje lete tudi na nekaterih drugih manjših letališčih in to bi bilo veliko bolj učinkovito, kar nas mm, privede k vašemu vprašanju in sicer Eh, seveda imamo lahko nekatere kontrolne stolpe, ki a, a, a, oziroma ki z uvedbo nove tehnologije bi lahko bili oškodovani, to je sicer res, nihče me ne more a, eh, a, eh, recimo prepričati da je nek kontrolor začnega letenja zadovoljen, če nadzoruje samo pet letal v enem dnevu. Ampak na, na čem delamo? Uh, mi in tudi eh, organizacija eh, za nadzor zračnega letenja skušamo gotoviti, kako lahko za kontrolori ustvarimo boljše delovno okolje, predvsem kar zadeva eh, stres oziroma utrujenost in res skušamo gotoviti, kako jim Cezar lahko pomaga pri izboljšanju delovnega okolja. To, kar želimo doseči s to tehnologijo, je to, da a, z istim številom kontrolorjev lahko obvladujemo, opravljamo večje število zračnih poletov, ampak to ne pomeni, da krčimo delovna mesta, ampak da izboljšamo učinkovitost. Torej z istim številom a, kontrolorjev lahko a, nadzorujemo dvakrat toliko a, zrakoplovov, torej letal veliko bolj učinkovito in mislim, da je to nekaj pozitivnega. Kar pa zadeva ulogo držav članic in eh, podporo, ki jo lahko pokaže parlament, lahko povem naslednje. Ukvarjamo se z zelo konzervativno industrijo in vsaka sprememba je tukaj težavna. Uh, Cezarju, kot tudi v enotnem evropskem nebu, nasplošno uh, lahko povem, da države članice zelo počasi ukrepajo, eh, naredijo en korak naprej in dva nazaj. Ko gre za uvajanje novih tehnologij, eh, vedno pride do veliko odpora strani mnogih akterjev kajti to za njihovo osebno podjetje naprimer ni pozitivno, je pa pozitivno za celotno Evropo in za primer na splošno. Zakonodaja enotnega evropskega neba je tukaj zato, da služi temu namenu. Če pa ni pritiska, naprimer strani Evropskega parlamenta, da se stvari premaknejo naprej, se bojim, da um, bo pri izvajanju prihajalo do težav. E, tukaj imajo ZDA veliko prednost primerjavi z nami. Tam je samo ena država e, in ko so tam prepričani, da je stvar dobra, kaj pa je treba prepričati ogromno ljudi. In vsekakor bo to pomembna tema pri izvajanju Cezarja. Morbitna rešitev za to je da se ukvarjamo s pojmom konkurenčnosti oziroma tekmovalnosti med državami članicami. Zdaj v eh, Cezarju delamo na tem, da bi imeli nekakšne pionirje, eh, šampione eh, pri, na določenih projektih, ko gre recimo za oddaljene stolpe ali tako naprej. Na švedskem so dovolj drzni, da so se začeli s tem ukvarjati. Ko smo začeli s tem programom, uh, nihče ni upal tega sprejeti, samo švedi. Zdaj pa to preizkušamo in tudi druge države vidijo, da tehnologija obstaja in da so tudi kontrolori s tem zadovoljni. In zdaj se vse večje število držav uh, odloča. Zato pravijo sicer, da nočejo formalno biti vključene, ampak jih pa stvar zanima. Uh, lahko se torej zanesemo na takšno tekmovalnost med državami in na ta način pospešimo delovanje Cezarja. Tukaj uh, pa pričakujemo tudi podporo z vaše strani in določen pritisk na uh, države, da bodo začele s premembami. Glede obrambe kot vi smo tudi mi zaskrbljeni uh, zaradi možnih kibernetičnih napadov na Cezar. Zato smo začeli razpravljati uh, in se o tem pogovarjati tudi z obramnimi organi, z Evropsko obramno agencijo in tudi z NATO-om, da bi eh, nadgradili varnostne standarde Cezarja in to bomo začeli izvajati pred koncem leta, tako da bo možno oceniti uh, eh, grožne in da bomo vzpostavili tudi primerne eh, varovalke v primeru napada. Upam, da sem vse pokril. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Bolvin, zdaj ste pa vi na vrsti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, ker ste organizirali ta pomemben hearing. Mislim, da je zelo koristno, da razpravljamo o tem tako poglobljeno kot danes. Uh, žal mi je, da uh, vas moram razočarati uh, glede uh, zabavnosti te teme, um, ampak bom podprl vse, kar je povedal Patrik. Uh, strinjam se s tem, da sta Cezar in enotna Evropsko ne bo zelo pomembna. Zahvaljujem se tudi eh, Patriku za eh, pomembno vodenje tega projekta. To komisiji zelo pomaga. Eh, na kratko, mislim, da ta projekt združuje vire v Evropski uniji. Eh, povečujejo se eh, možnosti, sposobnosti tudi zasebne industrije in veliko je konkretnih koristi za pilote, za kontrolorje, za letalske družbe, potnike in tako naprej. Eh, te se bodo še povečevale, te ugodnosti in makroekonomska študija bo tudi zelo koristna. Ta bo razložila uh, gospodarske vidike in uh, Eh, razloge, zakaj moramo to podpreti. Eno vprašanje je šlo v mojo smer in to bi zdaj rad povzel. Uh, zdaj smo v zelo, uh, pred zelo pomembnim izzivom, gospod Elkadravi. Mislim, da ste vi vprašali nekaj vprašanj, uh, ki so resnično povezane z bistvom zadeve, kako nadaljevati, kako bomo uh, upravljali vire in finance. Uh, in kako se izogniti nadaljnim zamudam. Nekaj bom povedal o teh temah. Glavna stvar je, da moramo ustvariti ustrezne pogoje za vse akterje, da bodo lahko te tehnologije in postopke uvedli na sinhroniziran in koordiniran način. To je težko delo, treba je eh, kar najbolje uporabiti obstoječe instrumente in tudi enotno nebo. V komisiji smo vzpostavili delovno skupino. E, ta vključuje e, predstavnike Eurokontrola, Jase, e, Cezarja in drugih. Matijas Rute to vodi, tukaj je bil včeraj zvečer in zdaj pripravljamo poročilo. Poročilo o Eh, glavnih temah. Eh, to poročilo bo dobil podpredsednik Kalas in upam, da bo komisija lahko eh, predlagala potem primerne predloge do konca leta. Ne morem tega dokončno potrditi. Ne vem točno, kdaj in kje bodo um, ti predlogi predstavljeni, ampak poročilo je uh, prineslo nekaj pomembnih zadev. Uh, decembra ste videli, da smo predvideli različne scenarije in ugotovitve te delovne skupine so, da uh, tega ustreznega vodenja ne bomo dosegli vsak zase, ampak potrebujemo ustrezno kombinacijo različnih ravni. Politično raven moramo vključiti, projektno raven in tako naprej. To bo zelo težko. Konceptualno je to težko dojeti, ampak treba je najti pravo ravnotežje in najti ravnotežje tudi med zasebnimi in uh, javnimi uh, sredstvi in skupinami. Glede financiranja. To lahko uporabljamo na različne načine s, po, s potrebnimi uh, schemami uh, pobud, inicijativ. Zaenkrat ne vidimo potrebe po uh, eh, posebne specifične mehanizme financiranja eh, za Cezar strani EU. Moramo pa jasno povedati, da bomo v prihodnosti potrebovali uh, sredstva EU. Gospa Foster je to primerno povedala. Vemo, da so finančne okoliščine zdaj težavne za vse v državah članicah, ampak zaenkrat si ne predstavljamo uh, napredka brez sredstev EU. Ne vem točno, koliko bomo potrebovali, uh, ampak govori se o 30 milijardah evrov, ki naj bi jih potrebovali za fazo zagona Cezarja. Eh, govori se tudi o desetih odstotkih javnega prispevka. Torej govorimo o tolišnem obsegu finančnih sredstev. Eh, težko je tukaj biti eh, natančen, potrebovali bomo še nadaljne finančne perspektive še nekaj bi povedal o vprašanju fabov. E, strinjam se s Patrikovo analizo glede tega. Ne bom povedal veliko več, kaj ti tukaj smo e, e, že veliko govorili o tem, ko je bil prisoten gospod Jarzembovski. Zahvaljujem se mu za njegovo delo. To je bilo zelo pomembno za spodbudo dela na tem področju. Treba je še naprej ohranjati pritiske na države članice ni, te, ni lahko, ampak naloga je zelo pomembna in je povezana tudi z institucionalnimi vprašanji samih držav članic in povezav med državami članicami. December 2012 je resničen rok in moja skrb eh, je v tem, da si ljudje predstavljajo, da je časa še veliko, pa ga v resnici ni, naloga je težka in podpredsednik Alas bo uh, si prizadeval za uh, resničen in konkreten napredek že v letošnjem letu. To sem želel povedati. Še enkrat hvala za organizacijo tega hearinga, zelo koristen je bil za vse nas. Omenili ste tudi pepel, vulkanski pepel in mislim, da se bomo na to še vrnili. Bomo o tem govorili še po točko razno. Hvala, hvala Patrik, še enkrat. Še eno vprašanje imam, člani. Tudi člani so prosili, eh, če bi lahko dobili kopijo vaših eh, slajdov in vaše predstavitve, to bi bilo zelo koristno. Taksi v Bruslu so bolje opremljeni z radijskimi povezavami kot eh, drugot. Hvala še enkrat torej za vašo predstavitev. Uh, next item is the exchange of views comitology. Naslednja točka izmenjava mnen o komitologiji in sicer o licencah za pilote. Komisija bi mogoče morala začeti, potem bo pa gospod El Kadrao kot eh, stalni poročevalec povedal svoje, pa tudi drugi člani. Uvod najprej. Okay, so much for the chairman's notes. <laughs> yeah. Okay, small introduction first, then the commission. Okay, Mr. Yeah. Al-Kadrawi. Gospod Al-Kadrawi, hvala lepa. Največja, uh, najlepša hvala, da ste tako prožni, gospod predsednik. Uh, ker ste mi omogočili govoriti, lahko predstavim eh, tudi nekaj eh, vprašanj, ki jih je vključila že komisija v, eh, svoje, v svoj dokument. Torej, danes bomo slišali o tem, kaj se dogaja. Prav gotovo bomo imeli priložnost postavljati tudi določena vprašanja. Koordinatorji so se dogovorili, potem bodo Eh, v prihodnje še nekateri sestanki koordinatorjev in eh, sedaj se moramo odločiti, ali bomo sprejeli predvideni postopek ali pa se bomo odločili za resolucijo. Mi smo za sistem evropskih licenc za pilote. Mislim, da je to v skladu s tem, kar se dogaja na področju letalskega prometa. Imam pa dve vprašanje, ki bi jo želel uh, Eh, postaviti najprej. Moram reči, da stvari niso tako zelo jasne. Ne vemo, kako naj ta dosje analiziramo, saj kar zadeva določene vidike. Eh, najprej je to cruise relief, to se vemo, da vedno obstaja določen čas, v katerem letala delujejo po sistemu cruise control in eh, so piloti so mogoče manj eh, obremenjeni in ko je so pilot odgovoren za let, vedno obstaja tveganje, da bi in, e, ti piloti bili premalo usposobljeni. Moje vprašanje je naslednje, ali je to res, ali nam lahko komisija pove, zakaj gre. Potem smo dobili tudi določeno število vprašanj v zadnjem času od zasebnih pilotov, ki so dobili licence v tretjih državah, zlasti v ZDA. Ti piloti se bojijo, da bodo po vzpostavitvi tega sistema eh, se lahko znašli v težki situaciji, kajti eh, če ne bo ustreznega dogovora med EU in ZDA, bodo verjetno morali dobiti drugo licenco, to je pa drago, to zahteva veliko časa. Ti piloti se torej sprašujejo, kako se temu izogniti in eh, zanima jih, eh, kako daleč smo pri dogovorih o vzajemnem priznavanju licenc. Potem je tudi nekaj kolegov iz Londona ki tudi postavljajo vprašanje. Recimo v Londonu je slabo eh, vreme veliko krat in zaradi tega imajo piloti težave z navigacijo. Kako rešiti ta problem in zanima me, kaj misli komisija. Ok, Mr. Baldwin. Gospod Baldwin. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Elkadravi, za uh, jasna tri vprašanja. V svojem odgovoru bom skušal odgovoriti na nja. Uh, povabljen sem bil, da povem nekaj tudi o kontekstu. Kot veste, 2.1.6, uh, uredba 2.1.6 iz leta 2008 vzpostavlja skupna pravila v letalstvu in Eh, daje tudi vlogo eh, Agenciji za varnost v letalstvu. Komisija ima tudi eh, določeno vlogo pri varnosti, še posebej, ko gre za licence. Ta pravila bi morala veljati od leta 2012 naprej in to je ključni element v celotnem sistemu. Rok je zelo jasen, aprila 2012. Kot sem omenil prej, komisiji neposredno pomaga Agencija za varnost v letalstvu po pogajanjih z različnimi akteri. Uh, eh, smo predstavili uh, mnenje oziroma je bilo nam predstavljeno mnenje, potem smo tudi mi pripravili uh, svoje mnenje s stališči, ki smo jih oblikovali skupaj z JAA. O tem smo potem razpravljali z varnostnimi strokovnjaki v državah članicah. Uh, in države članice so dale svoje soglasje decembra 2010 o tej zadevi. In to besedilo smo potem poslali v parlament in svet. Eh, novembra enkrat pa bo to objavljeno v eh, našem uradnem listu. Države članice se morajo pripraviti, preden bo stvar začela veljati. To je torej okvir, da bi imeli več časa. Eh, za izvajanje morda problematičnih določb smo ugradili tudi določene um, prehodne ukrepe in pravila, da bi upoštevali posebne potrebe držav članic pri novih tipih licenc, naprimer za uh, lahka letala. Tukaj bo prehodno obdobje od 8. aprila 2000, do 2015. In uh, tudi prehod licenc, ki eh, ne ustrezajo eh, tem evropskim licencam. Eh, zato bo čas do leta 2014. Upam, da bodo ta dolga obdobja pomagala, prispevala k bolj gladkemu prehodu. Gospod predsednik, nekaj bi povedal še o sorodnih zakonodajnih aktih, ki jih bo treba v prihodnosti upoštevati v sestavljenki naslednji pomemben delček je eh, eh, dodaten predlog za eh, medicinske oziroma zdravstvene preglede pilotov in za zdravstvene zahteve. To je zelo pomembno z varnostnega vidika in mislimo, da bo ta predlog tudi zagotovil določena pravila, ki bodo manj obremenjujoča za pilote, kot je bilo to do zdaj. Ehm, imeli bomo tudi dodatno harmonizacijo na tem področju in zmanjšali bomo nepotrebna bremena. Eh, bremena za eh, organe, ko gre predvsem za eh, začetni prvi zdravniški pregled in ko gre za vsebino teh ocen. Ti predlogi morajo še biti prevedeni in bodo prišli v parlament v naslednjih mesecih. To so morda potencijalno kontroverzna področja, ampak komisijo tukaj vedno vodi načelo varnosti, proporcionalnosti in subsidijarnosti. Na ta način lahko zagotovimo, da bomo res odražali kompleksnost eh, različnih kategorij eh, letal, različnih eh, operativnih sistemov. Mm, poleg tega je treba zmanjšati raznolikost pravil. Zaenkrat nam to otežuje delo ko mm, izvajamo take dejavnosti, seveda naletimo na uh, različne primere tekmovalnosti, na različne težave. O mnogih temah smo uh, imeli vroče razprave. In tudi, ko gre za Eh, pregledovanje izven Evropske unije, eh, je to sporna tema. Eh, še vedno smo v procesu pogajanj in posvetovanj. Ko gre za uh, licence pilotov, uh, lahko povem, da smo z državami članicami uh, in institucijami resnično poglobljeno razpravljali o tem. Komisija si prizadeva za izboljšanje predlogov. Žal mi je, da sem tako dolg, ampak še nekaj bi rad povedal o pilotih, ki imajo tuje licence. To je tudi uh, omenil gospod El Kadravi. Kaj se zgodi, če ima pilot dve licenci, komisija uh, to želi urediti. Mislim, da imamo tudi uh, uh, zakonita navodila glede tega da se ukvarjamo s temo pilotov, ki eh, živijo v Evropski uniji, pa so registrirani v tretji državi in imajo tudi licenco od tam. Eh, ti piloti morajo ustrezati tudi kriterijem za evropske licence. Ameriški pilot, ki leti v Evropi, mora upoštevati evropska pravila. To želimo rešiti na primeren način. Eh, kot smo že naredili z nautičnimi in uh, zračnimi uh, plovili iz ZDA. In uh, potrebujemo neko validacijo, kot se že uporablja za ameriške izdelke, enako tudi za licence. Te licence potem lahko Evropska unija sprejme. Pogoji pa mora biti določeni v okviru dvostranskih sporazumov v primeru ZDA. To zahteva pogajanja o prilogi in z veseljem vam zdaj lahko povem, da, prvega, da je 1. maja sporazum začel veljati in da še nadaljujemo s pogajanji. Eh, mi smo bili zelo za to, da se stvar reši in bomo na tem področju še nadaljevali z delom če upoštevam situacijo dvostranskih varnostnih sporazumov, ki jih imamo z ZDA, Brazilijo in Kanado, in če upoštevam tudi dejstvo, da še nimamo takega vzajemnega zaupanja v varnostne sisteme z drugimi državami, pa naj povem, da IASA da je že podala mnenje po zelo dolgotrajnih posvetovanjih za eh, licence, ki jih izdajo tretje države. Dali so tudi mnenje o tem, kako prenesti licence iz tretjih držav eh, v naš sistem, kako jih eh, tukaj upoštevati. Države članice so razvile standarde in tukaj želimo ne ustvariti neke revolucije, ampak določiti skupne standarde. In to mora biti del eh, pravil, ki jih boste vi dobili julija. Še način, kako bi lahko se s tem ukvarjali, kako mi predlagamo, da bi se ukvarjali, je, da določimo prehodno obdobje dveh let eh, za pilote, ki letijo v EU, prihajajo pa iz tretjih držav, to so naprimer ameriški piloti, ti bodo lahko leteli v Evropski uniji še dve leti do aprila 2014 in mislim, da bomo tako imeli dovolj časa, da vzpostavimo pristan evropski sistem in najdemo eh, bolj ustrezne rešitve za eh, tuje licence. Dve leti imamo še, da se izpogajamo o tem in mislim, da bomo na ta način problem rešili. Še moja zadnja beseda o tem. Eh, mislim, da moram opozoriti odbor na to, da bo situacija s Kanado in Brazilijo morda uh, zapletenejša, bolj zapletena. Predlagali smo podoben sistem kot za ZDA. Koreper je včeraj uh, razpravljal o vprašanju, kako se ukvarjati s temi vprašanji uh, v povezavi s porazumi s Kanado in ZDA. In dogovorili so se, da mora obstajati eh, popoln postopek v Evropski uniji za nove priloge, ki vsebujejo pogoje za vzajemno priznavanje licenc. Mi pa lahko nadaljujemo samo, ko bosta parlament in svet potrdila ta predlog. Vem, kakšno je stališče sveta. Oni si prizadevajo za um, političen pregled nad zadevo. Sami se tudi zavedamo, da je to eh, težek postopek, da imamo omejene roke in da ne moremo eh, povsem ustreči industriji, če želimo resnično eh, skupne licence. Bojimo se, da bomo ustvarili neravnotežje pri ustvarjanju vzajemnega oziroma pri doseganju vzajemnega priznavanja licenc. To so torej naše skrbi in to je tudi mnenje koreperja. Parlament si bo to moral še ogledati. Upam, da sem uh, nakratko razložil naše stališče. Še nekaj tehničnih uh, zadev oziroma nekaj sem jih že omenil. dve stvari, uh, ki jih je omenil Elka Dravi, sem že obravnaval. Še tretja glede dolgotrajnih letov, to je tudi kompleksna tema in ta se je prenesla iz obstoječih uh, pravil v ECL in to je regulacija oziroma uredba, o kateri govorimo danes. Gre za cruise relief iz ene uredbe smo to samo prenesli v drugo, spet na željo industrije. Mislimo, da je to logično in je logično tudi to, da smo stvar vključili v uredbo ECL. Ehm, torej iz ene, enega dela uredbe je to šlo v drugega in po mojem je to razumno. Hvala. Hvala lepa, gospod Rike. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da je komisija dala nekaj odgovorov na vprašanje, ki jih je postavil Said. Naj povem še nekaj, kar zadeva ekvivalenco licenc, zlasti eh, vizavi eh, ZDA, kajti eh, od tam prihaja največ eh, polotov. Več kot eh, tis... Več kot 100 tisoč ljudi je prizadeto s tem in to vpliva seveda eh, na njihovo osebno in poklicno življenje. In vprašanje, ki se postavlja, je naslednja. Piloti z ameriškimi licencami, ki letijo v Evropi, če ne bo torej sporazuma do leta 2014, kaj se bo potem zgodilo s temi eh, eh ljudmi ali bomo preložili ta ukrep začasnega eh, priznavanja, dokler ne bo eh, dogovor sklonjen, ali bomo čakali do leta 2014, ali bodo licence povsem zgobljene, to bi bilo seveda katastrofalno za vse te pilote, ki imajo trenutno ameriške licence. Seveda razumemo, poteka razprava o tem da bo eh, verjetno sklenjen sporazum o ekvivalentnosti teh sporazum, to naj bi bilo finalizirano do leta 2014. Ampak, če se to ne bo zgodilo, ali bi lahko komisija oziroma EASA povedala, eh, kaj se bo zgodilo, ali bo prišlo do dodatnih zamud? Eh, gospod Meissner. Gospa Meissner, pardon. Najlepša hvala. Eh, Naj se navežem na to, kar je povedal gospod Rike. E, tu gre za licence, ki so bile izdane z, eh, pilotom v ZDA. E, standardi v ZDA za izdajo licenc so še strožji, kot so v Evropski uniji. Zakaj ne bi bilo mogoče teh licenc enostavno priznati? Pravite, da bo to mogoče zahvaljujoč eh, sporazumu o zajemnem priznavanju, ki naj bi bil eh, podpisan. Mislim, da eh, sem vas prav razumel, da v tem primeru ne bo treba pilotom izdajati druge, druge licence. Potem drugo vprašanje. Torej, mislim, da moramo zajamčiti neko uravnoteženo vzajemno obravnavo. Eh, kaj eh, bomo dobili v zameno za priznavanje ameriških licenc in kaj bodo ZDA naredile z licencami, ki jih bo izdajala Evropa. ZDA morajo te licence priznati, eh, sicer bo prišlo do neravnotežja. In ne sme se zgoditi, da bi imeli življenje lažje samo tisti, ki bi licence dobili v Ameriki, ne pa tisti, ki v Evropi. Potem ste rekli tudi, da mora svet sprejeti uradni predlog komisije v zvezi s harmonizacijo licenc. Ali ta predlog že obstaja? To ni bilo čisto jasno. Moje vprašanje je torej naslednje. Ali predlog že obstaja na ravni komisije? Potem, kar zadeva cruise relief. Če sem prav razumela, morajo so kopiloti biti prisotni pri letih na dolge proge in morajo v simulacijskem scenariju dokazati, da so sposobni vseh eh, potrebnih manevrov. Ne vem, če je to mogoče. Mislim, da je potrebno eh, zagotoviti, da je nekdo, ki je že eh, s simulatorjem letel, eh, da mora biti nekdo v kabini Lichtenberga. Hvala lepa. Nekaj vprašanj je še vedno odprtih. Najprej. Priznavanje v štirih različnih zračnih prostorih. kaj pa delajo eh, ZDA eh, v zvezi z kanadskimi, brazilskimi in evropskimi licencami? Tudi to bi me zanimalo. Omenili ste tudi, da bi lahko bili odnosi z Brazilijo in Kanado težki. Kje pa so težave? Ali gre za običajne težave, da moramo enostavno sprejeti to, kar diktirajo ZDA? enostavno sesti in reči, delajte, kar hočete, ali se bo to zgodilo tukaj, ali pa imate mogoče na voljo konkretnejše informacije. Imamo vedno eh, močnejši občutek, da so evropski piloti se odločali za pridobitev licenc v ZDA, zato ker je bilo to cenejše in enostavnejše. Zato bi želeli vedeti nekoliko več o tem. Ali obstajajo tudi testi? Ali so ti testi tako zastareli, da zahtevajo od pilotov določene veščine, ki niso več potrebne? Nekoliko več eh, podrobnih informacij bi želel slišati od teh bi želela slišali o teh vizikih, kaj te stvari mi niso čisto jasne. Gospa Foster. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi mene zanimajo informacije o uh, cruise relief, se pravi o vprašanju uh, sopilotov. Torej, če imamo dva sopilota, gre za, uh, gre za poletne dolge proge. To je tako imenovana uh, večja ekipa, zato da se lahko člani uh, ekipe odpočijajo. Ni običajno imeti uh, dva kopilota v letalu na takih poletih, to je standardna praksa. In eh, to ni nič eh, novega, mislim, kot je rekel Matthew Baldwin. Eh, gre za uskladitev določenih stvari z EASO. To, to me ne skrbi, ampak prav gotovo je zelo dobro, da imamo to razpravo, kajti dejansko je tudi to uh, vprašanje licenc iz uh, tretjih držav zlasti z našega vidika je to pomembno. E, pri nekaterih primerjih e, je obstajalo vzajemno priznavanje teh licenc v e, teh letih. To ni bilo veliko vprašanje. In našim organom je bilo čisto jasno, da so ljudje, ki so se usposobili v ZDA in tam dobili licence, bili posem dobri piloti, da niso predstavljali nobene nevarnosti. In eh, podobno kot piloti iz Belgije, Nizozemske in drugih držav. Moramo biti pa previdni. Dobro je, da imamo to razpravo. Um, ta, to mi je sedaj preložen na 2014. Mislim, da pa moramo biti previdni. V Združenem kraljestvu imamo veliko simulatorjev za GA, kajti o tem govorimo. Tu so inštruktori tudi, tudi te je treba upoštevati. In seveda se je tu postavilo vprašanje, ali ni ta dikcija nekoliko drugačna. E, prej je pisalo evropski državljani, sedaj pa evropski rezidenti, ko govorimo o licencah. Se pravi, nekoliko drugačna formulacija se je pojavila. In to nas lahko skrbi. Prav imate, kot so kolege rekli. Ne želimo si situacije, kjer bi imeli na tisoče pilotov v Evropi ki ne radoma ne bi več imeli službe. To je nesprejemljivo. In, in enako, če bo potrebno preiti iz ene licence v drugo, eh, moramo biti realistični, je treba zagotoviti neko priznavanje. Če eh, bi jaz dobila licenco v ZDA, je ta licenca ravno tako dobra kot tista, ki bi jo dobila v Evropi. Eh, tudi samo nam recence niso ustrezne. Mislim, da bi bilo eh, to povsem neumno. Mislim, da potrebujemo razgovor med odraslimi v tem primeru. Ja, to bi lahko naredili mogoče v prilogi. Eh, gospod Bodven je to rekel. In imamo čas. Torej, kaj upam? Vem, da moramo imeti nek pameten sistem za celo Evropo potrebujemo enostaven sistem, poenostavljen. Istočasno pa moramo priznati, da ne smemo kaznovati ljudi in podjetij in, jim, mm, in potem eh, jih prisiliti, da bi eh, morali leteti še 150 eh, ur recimo ali kaj takega, pa tega sploh ne bi potrebovali. Vem, da so ljudje, ki so bili usposobljeni v Ameriki do, eh, dobro usposobljeni. Nikoli ni bilo nobene težave s tem. Običajno letala iz ZDA letijo po celi Evropi. In zato upam, da bo sta komisija in EASA dosegli nek pameten kompromis, tako da bo prehod na ta skupna pravila brez težav. Gospod predsedujoči, mislim, da smo odprli kar nekaj vprašanj. Ampak to je glavno vprašanje. Hvala lepa. Ampak komisiji se zahvaljujem za komentarje. Gospod Bradborn. Yes, thank you, chairman. Um, <clears throat> I want to make a... Gospod eh, predsedujoči, najprej mi dovolite splošno pripombo, kajte ta je relevantna za to razpravo. Veliko ljudi v mojem volilnem okrožju je prišlo k meni, eh, zlasti so bili to amaterski piloti, ki so mi postavljali te vrste vprašanj. In ena težava, ki jo imajo. E, to težavo imajo e, tudi organizacije, v katerih delajo. Torej, ljudje e, sprejemajo odločitve, ne da bi vedeli, za, ne da bi kdo imel vpliv za to. Zakaj ne, objavi, zakaj ne objavite sestave odbora EASE? odločitve se še vedno sprejemajo za zaprtimi vrati. Sprejema jih skupina ljudi, do katerih sploh nimamo dostopa, niti mi ne kot člani parlamenta. To je bila prva stvar. In druga stvar, vsakeč, ko pridem na ta odbor, govorimo o, o določenih odločitvah EASE, e, te grozne EASE. E. In pot... vem, da so tudi drugi kolegi od Petra Fandalena dobili zelo dober briefing. Eh, v zvezi s tem dokumentom, v zvezi s tem, kar predlaga zlasti za zasebne eh, pilote in za splošni letalski center. In v celoti se strinjam z njim. Zato mi dovolite, da se dotaknem dveh ali treh vprašanj, ki so za me zelo zaskrbljujoče. Prvič, ta odločitev, ki je sprejela ASA, ogroža sistem, ki je bil sprejet po celem svetu in to veliko let. In v bistvu gre za rešitev, uh, eh, bre, problema pa ni. Eh, dimo konkretni, domicil pilota ni relevanten, kajti v skladu s tem predlogom bi eh, piloti z eh, domicilom v EU morali imeti eh, evropsko licenco, ne glede na to, ali bi letalo bilo registrirano tukaj ali kje druge. To je perverzen sistem. Eh, gre za diskriminacijo eh, pilotov z evropsko licenco, kajti v ZDA piloti, ki imajo domicil v ZDA in ki imajo licenco ZDA, ti bojo lahko leteli z letalom, ki je registriran v Evropi, ampak obratno pa ne bo veljalo. Piloti, ki bodo imeli Eh, domicil v EU, ne bodo mogli za eh, evropsko licenco leteti. Eh, in nobenega razloga ni za to, da bi ta sistem spremenjali. Neprestano govorimo o varnosti in tako naprej. Ali je sploh kakšen dokaz za to, da, ki bi kazal na to, da te licence, ki jih trenutno imamo, ne bi bile varne? Mislim, da ne. Kakorkoli že gledano bolj komercialno, pa že imamo določbe na evropski ravni in lahko blokiramo stvari, ki niso varne. Imamo tako imenovani črni seznam EU. Potem tretja stvar, stroške, gospod predsedojoči. Ne, mislimo si, da eh, to eh, ni eh, pomembno vprašanje. Če bodo piloti morali spremeniti svoje licence. 68 tisoč pilotov je približno takih, ki imajo licence iz tretjih držav. Torej, stroški, in to je konservativna ocena, eh, samo eh, osnovno ponovno usposabljanje eh, presega. 25 milijonov funtov bi to stalo in to je kar precejšen znesek. Nekateri pravijo, da teh problemov ne bo, zato ker se pričakuje dogovor z ZDA še pred letom 2014. Jaz pa vem, kako so potekali eh, sporazumi z drugimi državami in mislim, da eh, je to nerealistično in mislim, da je eh, rešitev v tem primeru zelo enostavna. Ko bomo julija dobili predlog, bomo morali kot parlament ta predlog zavrniti, dokler ne dobimo eh, rešitve, ki bo omogočala to, da ljudje, ki imajo eh, licenco ZDA, ne bodo diskriminirali samo zato, ker živijo v Evropi. No, predsedujoči, sam nisem nameraval govoriti, ampak glede na to, da se jaz v glavnem okvarjam z eh, neprimernimi odločitvami sveta, ne pa z EASO, eh, no, ampak tokrat bi želel spomniti člane na naslednje. Parlament je sprejel Eh, uredbo E216, eh, ki pravi, da moramo imeti eh, evropske licence. Sedaj ne moremo enostavno se obrniti za 360 stopinj in reči, da tega ne maramo. To smo sprejeli leta 2008, takrat smo želeli v tej smeri. In gospod Elkadrav je čisto pravilno povdaril, da je to stališče parlamenta. Stališče parlamenta je to. Želimo uh, evropske licence licence za pilote, ne pa nacionalnih. To je torej to, to je v redu. No, ne vem, ali ima gospa Foster prav v zvezi z eh, sopiloti in pa z velikimi ek, eh, ekipami, ampak kot je ona rekla, to ni eh, problem. Ampak kar pa je zanimivo v zvezi z EU in ZDA, Eh, v ZDA je mogoče leteti tudi, če so eh, pilot ni homologiran za tisto letalo. In nekatera ameriška eh, pravila torej, so drugačna. Predstavljajte si, so pilot, pilotira letalo, za katerega ni homologiran. In mislim, da ima gospa Foster čisto prav, kar zadeva vprašanje večje ekipe kaj je rekla gospa Lichtenberger? Meni se zdi, da bi bila rešitev naslednja. Gospod Boldin, popravite me, če se motim. Zajemno priznavanje pilotskih licenc. In ZDA pa še ne priznavajo evropskih pilotskih licenc. Če je temu tako in Tu uh, se navezujem točno na to, kar je povedal gospod Bradford. Torej, strinjam se, da bi eh, pilotske licence iz EDA morale biti sprejemljive v EU. S tem se strinjam. Ampak ravno eh, to isto bi moralo veljati za licence EU v ZDA. Torej, če ZDA ne bodo priznale naših licenc, zakaj bi pa mi priznali njihove potem? Kaj te potem se vrnemo do tega, kar je rekla gospa Lichtenberger? Ali je to spet primer, ko nam ZDA diktirajo, kaj moramo narediti? In Evropska unija pa eh, se uh, uleže na tla in uda kot kuža. To je vprašanje, ki ga moramo rešiti. Vem, jaz nimam nobenega. Uh, Eh, pro, problema z ameriškimi licencami, ampak tudi oni ne bi smeli imeti problema z našimi. In tu je rešitev. Sedaj imajo še dve leti na razpolago in predlagam, da bi morali nekaj eh, pritiska izvajati tudi eh, predstavniki EAFE. E. To bi bil pravi pristop, kajti pritiskali so na Evropski parlament. Povsem jasno mora biti, gospod Boldvin, ti dve leti sta tu zato, da se dogovorimo z ZDA. Ampak bom čisto odkrit, če ZDA ne bodo želele Eh, ravnati tako, kot si želimo, tudi mi eh, ne smemo popuščati pred njim. Gospod El Kadravi, predlagam, da bi komisija odgovorila na preostala vprašanja. Kolegi so v bistvu samo še povdarili vprašanja, ki sem jih jaz postavljal in gospod Boldvin. Hitro. Pozabila sem eno stvar diskriminacija zaradi starosti pri, medi, eh, pri zdravstvenih pregledih. Lahko tu poveste kaj več, prosim? Ali, ali imate kakšno, ali prihaja do primerov diskriminacije zaradi starite pri eh, zdravstveniških pregledov? Popolnoma zmedeni gledate verjetno. Tudi po eh, standardih komisije lahko rečem, da smo nekoliko zmedeni, bomo poskušali najti odgovor. Se vam zahvaljujem za zelo jasna in konkretna vprašanja. Najprej odgovor gospodu Rikeju. To, kar vas skrbi, gospod Rikej, skrbi vas, da se bomo znašli v globoki luknji, če tega ne bomo znali izpogajati v dveh letih. To, kar, kar smo se dogovorili. No, prav imate. Ne, nikoli se Eh, nikoli ne smemo popuščati eh, pred eh, podčasovnimi pritiski. To ne smemo žrtovati vsebine zaradi časa. S tem se strinjam. Ampak za državami članicami v odboru smo se dogovorili, da bo odločitev o prehodnem obdobju predmet našega nadzora. Torej, mi bomo to spremljali, to bi moralo biti relativno lahko. In potem se bomo uh, nekaj časa pred določenim rokom odločili o tem, ali bo treba prehodno obdobje podaljšati. Ne bi želel nič prejudicirati, ampak eh, tu bo treba upoštevati težave, eh, stroške in eh, potem. Vse pomisleke bomo morali ustrezno upoštevati. Moramo imeti takšne postopke, ki nas ne bodo pripeljali pred zid do leta 2014. Gospa Majzner, postavili ste vprašanje o varnosti. O tem žele, želim govoriti, ko odgovarjam gospodu Bradburnu. Torej, ena od skrbi, ki jih je imel tudi parlament leta 2008, takrat, ko smo to direktivo pripravili, torej da rečeno je bilo, da določenih stvari ni bilo mogoče izvesti. E, in to velja zlasti za pilote iz tretjih držav. In to so tista vprašanja, ki jih je treba zagotoviti. Gospa Meisner, rekli ste tudi, da je treba zagotoviti ravnotežje in enako e, e pozicijo vizavi. -vis ZDA. S tem se popolnoma strinjam. Tu eh, ne bo šlo za pogajanja, ki bi potekala v eni sami smeri. Če naših licenc ne bodo v ZDA priznali, pot, potem bomo mi eh, morali eh, ustrezno ukrepati. Mi potrebujemo takšna pogajanja, ki, bo sta, ki bodo eh, zavarovala pravice obeh strani in ki bodo zagotovila varnost poletov preko Atlantiko. Potem, eh, kar zadeva cruise relief, torej ključna stvar v zvezi s piloti, ko, ko, recimo, ko nekdo pride iz uh, dopusta ali iz porodniškega, torej tu je treba zagotoviti ustrezno usposabljanje. E, s tem smo se ukvarjali in s tem se še bomo ukvarjali. Gospa Lichtenberger, mislim, da nisem bil dovolj jasen v svoji razlagi. Ko sem rekel, da so stvari nekoliko težke oziroma potencijalno težje s Kanado in Brazilijo, sem eh, bolj mislil na postopke pogajanja novih prilog. Ne želim govoriti v imenu sveta, ampak poskušal sem razložiti, kako sem jaz razumel svet in koreper. In sicer gre za proces EU, za mandat, za skupni odbor, za dogovor, za nove eh, anekse. Se pravi, potrebujemo eh, predlog komisije, eh, pristanek sveta, pristanek parlamenta svet se je odločil, eh, da pač ne bomo delali eh, na podlagi bolj enostavnega postopka. Seveda, se, seveda ne bom komentiral eh, stališča sveta, ampak želel sem vas opozoriti na to, da so postopki predvideni takšni, kot sem povedal, za Kanado in Brazilijo in to tudi v interesu industrije. Gospa Foster. Strinjam se, da so to zelo občutljiva vprašanja. To se je videlo tudi danes. Naš cilj je zagotoviti varnost, zagotoviti, da se pravila ustrezno spoštujejo. Gospod Bradburn. Eh, vesel sem odkritosti, s katero ste vprašanja postavili. Včasih je res, da so lobby ali interesne skupine eh, Te, včasih te interesne skupine mislijo, da je težko eh, priti do ustreznih ljudi v Bruslu. No, jaz sem poskušal biti čim bolj dostopen do vseh interesnih skupin. Imel sem dober sestanek eh, z športnim združenjem Brusla, torej z, eh, in eh, tudi na parlamentu sem govoril na letnem sestanku. Razumem male ljudi, ki pravijo, da jih ta eh, cel ustroj ne posluša, ampak mi jih poslušamo. Imamo ta problem z odborom EASE. E. To je eh, odbor, ki je regulatorni eh, odboj, ki ga ustanavlja komisije EASA. Lahko se ostavim, če ima kdo še dodatno vprašanje. Uh, I will, I'll happily address your point, Mr. Lichtenberg, in a moment. Uh, and, uh, and, and of course members. In uh, seveda tudi države članice so vključene. E, ta odbor je pos, poslušal vse argumente in potem skušal sprejeti odbor. Ampak nima končne besede. Tu je še pregled, ki ga izvaja svet in pa parlament. Potem so seveda vključeni še drugi odbori v okviru komitologije. Toliko o samem procesu, kaj pa vsebina? Gospod Vandalen je razveril svoj dokument, ki je zelo jasen. Naj povem, kakšno je naše stališče. Kot je predsednik že povedal, se je parlament leta 2008 dogovoril, da želimo imeti evropsko licenco. Dogovorili smo se, ne bom rekel, da je to sedaj konec eh, vsega. Zakaj mislimo, da je to dobro? Če se želimo učinkovito pogajati v okviru sporazuma EU-ZDA, e moramo priti do situacije, kjer se bodo licence vzajemno priznavale. Ti eh, grozni scenariji bodo odpadli, če bomo uspešni v teh eh, pogajanjih. In to velja tudi za stroške. Zavedam se, da gre za ogromne stroške, ki bi jih ljudje morali nositi, če nam ne bi uspelo tega problema rešiti. To, kar želimo doseči, eh, je ustvariti enake pogoje za vse. To sem že umiril gospe Majzner. Ja, nismo vedno mogli zagotoviti, da bi ustrezno spoštovali evropska varnostna pravila. In moramo ustvariti enake pogoje za vse. In moram reči, da v določenih pogledih menimo, da, je, da bo v nekaterih primerjih treba zagotoviti dodatno uh, usposabljanje za lastnike uh, ameriških licenc. O tem se govori že nekaj časa. In eh, sporazum o varnosti je prava podlaga za izvedbo le tega. In končno, ne želimo delati nobene revolucije pri teh pravilih. Delamo na skupnih načelih, ki že obstajajo. To ni nekaj novega ali radikalno različnega. Če se bo to izkazalo kot dobro, Potem, in eh, če bomo dobro delali, vem, da si američani tudi želijo nadaljevati s pogajanji. Mislim, da bomo potem lahko odpravili pomisleke gospoda Fandalna in Bradburna in drugih. In še enkrat na koncu. Tukaj gre za nek drugi predlog in sicer za tisti zdravniški del. Zahteve so prenosede iz eh, relevantnih eh, uredb. Torej, tukaj gre za diskriminacijo zaradi starosti. Kaj delamo? Zagotavljamo, da bo eh, splošni zdravnik lahko izdal zdravniško spričevanje eh, pilotom za lahka letala. Tukaj ni nobene starostne diskriminacije. Upam, da sem odgovoril na nekaj težkih tehničnih in političnih vprašanj no, verjetno, da nisem v celoti odgovoril na vsa vprašanja, ampak z veseljem odgovarjal še na druge, gospod predsednik. Hvala lepa. Če želite še nekaj vprašati v zvezi s starostjo, na to ste že dobili odgovor. Ne, vprašanje, na katero nisem dobila odgovor. V zračnem prostoru Združenih držav, kako sprejemajo in priznavajo licence iz Kanade, Brazilije in tako dalje, ali obstajajo težave, kajti vemo, da prihaja do problematičnih vidikov. Ali Brazilci imajo iste probleme kot mi v tem trenutku, gospod Baldwin? Prvič naj povem, da evropskih licenc ne sprejemajo, ne priznavajo, zato potekajo pogajanja. Kolikor vem, eh, tudi Brazilci eh, prav tako nimajo eh, vzajemnega priznavanja v Združenih državah. Mi bo se oprostili, če bom to preveril, da ugotovim ali se motim. Kar zadeva Kanadci, moram reči, Kanadce mislim, da nimamo informacij v zvezi s tem, ampak to bi me kar presenetilo, če ne bi prihajalo do vzajemnega priznavanja. Hvala, izvolite, gospod Majcner. Majcner, izvolite imam konkretno vprašanje. Gospod Waldin, vi ste omenjali predlog komisije, ki bi ga moral sprejeti svet v zvezi z sprejemanjem licenc, eh, kar zadeva evropske licence v Braziliji in obratno. Ali obstaja tak predlog, ki eh, je že v postopku ali pa o tem še razmišljate? Jaz mislim, da sem razumela, da ste rekli, da to šele načrtujete, ampak nisem gotova, zato bi nas to zanimalo. Gospod Waldin, izvolite. Eh, jaz sem se eh, ravno kar posvetoval, če ne prav ne bi smel po uh, pravilih. Torej, uh, kar se, uh, o čemer se govori v koreperju, je, je uh, dejansko postopek sprejemanja in odločanja po uložitvi tega predloga. Ampak, uh, se pravi, zdaj nimam dodatnih informacij. Gospod Elka Dravi, želite še kaj povedati za zaključek? Mislim, da bom moral premisliti bolj eh, poglobljeno v zvezi s tem vprašanjem. Kolegom smo dali možnost, da eh, se seznanijo s temi vidiki, da razmišljajo o tem. To je vse, kar lahko rečem in se zahvaljujem komisiji za informacije. Hvala lepa. Naj opozorim člane, da to je eh, stvar, ki se ureja s postopkom eh, parlamentarnega nadzora. Trenutno imamo pravico do veta, sicer pa besedilo ni razpoložljivo v vseh jezikih. Ko bomo prejeli to besedilo v vseh priznanih jezikih, bomo imeli tri mesece časa, da podamo svoje ugovore. Na to pa, eh, to se pravi, da člani bodo imeli čas, da uložijo predloge eh, o ugovorih. Če bomo to prejeli, bomo na to eh, o tem glasovali na naslednjem sestanku odbora za. Pre, eh, za promet. Se pravi, da tega ne bomo prenesli na raven plenarnega zasedanja, bom, pa bomo o tem odločali na ravni našega odbora. Potem se bo začelo neko obdobje razmisleka. Eh, strani različnih institucij. To je torej regulativni postopek z uh, moltarnega pregleda. Julija se bo začela obdobje, ko bo lahko prišlo do uh, ugovora in o tem eh, bomo lahko glasovali potem septembra meseca. Upam, da je bil ta postopek dovolj jasno opisan. Hvala lepa za to. Pod točko razno, eh, gospod Boldin, imamo islandske eh, vulkane, torej najnovejše dogodke v zvezi s tem. Uh, Ne vem, če je morda ime letošnjega vulkana nekoliko lažje izgovorljivo kot pa eh, ime lanskoletnega vulkana, ki je izbruhnil. Mislim, da sem eh, pozabil ime tega vulkana Grimswoten, mislim, ampak se bom eh, še posvetoval in bom vadil. Uh, vsekakor naj povem, da dejansko morda potrebujemo še nekaj več vulkanov, zato da bomo ustvarili enotno evropsko nebo. Kot ste vi rekli, eh, spomnil sem se nekega eh, dogodka eh, iz vietnamske vojne, kjer je bilo potrebno uničiti celo vas, zato da so se potem američani umaknili iz Vietnama. Vsekakor, gospod predsednik, mm, mislim, da. 嗯。Mm moramo reči, da je eh, težko za vse nas, da se, da se znajdemo v takih okoliščinah. Včasih naši strokovnjaki bi morali pomisliti, da vse to ima potem konkretne učinke za ljudi, za njihovo konkretno življenje. Recimo tudi samo pot iz Manchestra v Bruselj je eh, že postane že zahtevna zadeva. Mi smo uh, neke vrste talci uh, določenih podnebnih sprememb in uh, vremenoslovci so nam povedali, da letošnje razmere so veliko bolj nestabilne v primerjavi z lanskoletnimi. Lansko leto oblak se je zadrževal nad evropskim zračnim prostorom dalj časa, zdaj pa se podnebne spremembe hitro, si hitro sledijo in torej je zelo težko napovedati več kot 4 ali 5 dni vnaprej. Uh, lansko leto so bile razmere popolnoma drugačne, zato v bistvu uh, uh, najnovejši podatki prihajajo na dan iz dneva v dan. Gre tudi sicer za popolnoma drugačne delce pepela, eh, ki bodo verjetno padli na tla, na tla veliko prej, kot pa se je dogodilo lansko leto. To pa je odvisno tudi od padavin in od nadaljevanja ali eh, krepitve ali pa zmanjševanja tega pojava. Eh, druga stvar, ki pa se ni spremenila v primerjavi z lanskim letom, če povemo zelo iskreno, je, da zračni prostor v Evropski uniji je še vedno suverena uh, domena posameznih držav članic. Uh, In uh, dejansko na začetku tega sestanka smo se že pogovarjali o funkcionalnih zračnih blokih in to je način, kako skušamo uh, privesti države članice, da priznajo, da obstajajo določena omrežja, da postajajo funkcionalne povezave. In uh, seveda moramo dati razumeti ljudem, katere so prednosti, ki lahko izidejo iz enotnega evropskega neva. neva. Ehm, letos kaj ugotavljamo, recimo eh, v trenutku, ko prije do krize, To eh, ustvari eh, tudi določene nove navade na področju rednega informiranja, rednih telefonskih klicev in vzajemnega obveščanja. Eh, dejansko tukaj imamo eh, naprimer eh, celo vrsto deležnikov, ki jih je treba upoštevati, torej potnika, regulatorja, potem kontrolorja in vsi skupaj moramo poskusiti razumeti, kaj lahko lahko naredimo za to, da zagotovimo varnost in učinkovito zračnih prostorov. Druga stvar pa je ta, da imamo tudi smernice IKO, to je delo, ki še poteka in to nam eh, omogoča, da razpolagamo za orodi, za to, da ugotovimo, kako lahko vodimo ustrezno analizo tveganja z pristojnimi organi. To bi moralo omogočiti prevoznikom, da na eh, zelo napreden način način ocenijo, ali je varno ali pa ne leteti. Drugače lahko pridobijo tudi še dodatno potrdilo od eh, regulatornega organa. Vsekakor organ za varnost eh, v, naci, v posamezni državi članici eh, eh, lahko eh, na podlagi tega odloča ali naj zapre ali pa ne zračni prostor. Eh, Eh, lani se spomnimo je prišlo do ukinitve 220 po letu. Seveda, eh, verjetno, če bi se odzvali z čisto tako paušalnim zaprtjem prostora, bi verjetno prišlo do ukinitve na tisoče letov. Oprošča sem se, če sem nekoliko uh, predolg, vsekakor naj povem še naslednje. Uh, seveda poskušamo tudi več odgovornosti prenesli, prenesti na letalske prevez, prevoznike. E, danes do povdan nekateri predeli nemškega zračnega prostora so bili zaprti, v, recimo v bližini Berlina, v bližini e, Bremna e, in pričakujemo, da morda bo prišlo do podobnih ukrepov tudi v Veliki Britaniji. Sicer tudi lahko lahko pride tudi do določenih posledic glede tega, da letala se eh, tekom včerajšnjega dne niso nahajale na pravem mestu in torej bo pošlo, prišlo potem do moten v, tudi v britanskih eh, letih zaradi tega. Vsekakor uh, vprašanja se moramo lotiti na ustrezen način in zaradi zaprtja nemškega zračnega prostora danes, uh, predvsem v okolici Bremna in Berlina, lahko pride potem tudi do nekaterih uh, posledic tudi naprimer v Hamburgu zaradi tega. Mislim, da bi lahko bilo zelo koristno, če bi eh, lahko prek vas ali prek sekretarjata odbora eh, razpolagali z rednimi, eh, rednimi eh, torej ažurnimi podatki. To, eh, zato bomo poskrbeli. Eh, Eh, tako da bomo lahko sproti odgovarjali na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospod Boldwin. Jaz eh, sem neke vrste lahko posrednik med vami in katerikoli eh, članom tega odbora, če želite. Če poslanci nimajo dodatnih vprašanj, bi potem rekel, da se zahvaljujemo gospodu Boldwinu za te ažurne podatke upamo, da bo, a, se bo a, vulkan spet umiril, da bo pepel se a, dejansko a, polegal na tla in a, glede na to, da smo pritočkni razno, če ni drugih a, zadev, ki bi se jih radi dotaknili, bi se zaključili.